notranjo trgovino. Glasovali bomo danes. Preden gremo naprej po dnevnem redu, vam moram sporočiti naslednjo informacijo. Gospa Ana Miranda nas je uvestila, da bo odstopila kot eh, članica Evropskega parlamenta 10. julija 2013. V skladu s četrtim pravilom, tretjim odstavkom eh, poslovnika, parlament eh, Eh, to jemlje na znanje in sporoča, da je prosto mesto za evropskega poslanca.